Euh, euh, Kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni, predlagam, da začnemo. Začnemo s osmo točko. Poročili bomo predloge sprememb poročevalke Elizabet Šreter. Poročilo na lastno pobudo v zvezi z razvijanjem zaposlitvenih možnosti novega trajnostnega gospodarstva. 136 predlogov sprememb je bilo uloženih. Tako bo veliko, kar veliko eh, nevjeska prostora za razpravo. Dajem besedo poročevalki. Ja, also, ich muss mich bedanken. Hvala lepa, gospa predsednica. Uh, zahvaljujem se za velik interes in za uh, številne predloge sprememb, kajti večinoma predstavljajo dodatne pridobitve. Uh, tu pa tam smo tudi nekje uh, želeli črtanje, veste, da to seveda poročevalke ne navdušuje. Predlog, vsi drugi predlogi pa predstavljajo pravzaprav dodatno pridobitev in eh, poskušala sem iskati kompromise v zvezi s posameznimi odstavki in poskušala sem unesti elemente iz posameznih eh, predlogov sprememb. Poleg tega pa imamo še pet eh, odborov, ki podajo svoje mnenje in eh, odbori so tudi še dali 60 in več predlogov sprememb. Večina odborov je že glasovala. Mi smo spremljali eh, glasovanje in smo delali sezname o glasovanju, da bi stvari vključili. Na en odbor moramo še počakati in sicer na ITRE. Ta je pomemben in je tudi podal veliko predlogov. Tu bomo imeli še vsebinski input in zaradi tega sem tudi poročevalcem v senci že pisala, da pač nismo mogli uh, Eh, še predlagati kompromisov, mi moramo še počakati na predloge odbora ITRE in potem bomo pač videli, kje so možni kompromisi na področju okvirnih pogojev, eh, na področju eh, odnosov in podobno. Ta teden prav gotovo pa najpoznej je v odnosu, ponedeljek bom poslala kompromisne predloge poročevalcem v senci do naslednjega srečanja, naslednji teden eh, bodo imeli dovolj časa, da si stvari ogledajo. Zelo veliko je predlogov in zaradi tega hočemo dati dovolj časa na voljo. Usporedno sem z nekaterimi, ki so predlagali spremembe, eh, obravnavala njihove točke, deloma sem že dobila povratne informacije, deloma še čakam na povratne informacije. Mislim, da je pomembno, da veste, eh, ne glede na to, ali ste poročevalec v senci ali pa ste imeli individualne predloge, da se lahko obrnete name in vprašate, kaj se dogaja z vašimi spremembami. Jasno je, da sem proti črtanju, sem tudi proti črtanju eh, in spreminjanju naslovov. Eh, konec koncev imamo mandat, ki je določen v eh, poročilu na lastno pobudo in tega bi se rada držala. Predlagam, da sedaj komentirajo vse to tudi poročevalci v senci in potem jaz odgovarjam na njihove komentarje, kaj te nima smisla, da grem skozi ta dolgi eh, seznam eh, in da vam razlagam, kaj bom naredila s posameznimi predlogi. Mislim, da je tu pisna oblika bolj primirna. Hvala lepa, gospod. Stane potem gospod Ludvikson. Prosim.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 od 1 do 7. Predlogi sprememb od 1 do 7. Nekaj sem jih vložila tudi sama, ker sem želela čim bolj uravnotežiti besedilo. Potem pa je predlog sprememb od 10 do 13. Tukaj smo proučili potencial za ustvarjanje delovnih mest in pa subvencije na davčnem področju. Gre predvsem za neposredne subvencije, ki so namenjene podjetjem. V svojih predlogih sprememb sem podarila to, da je uporaba subvencij taka, da je potrebno upoštevati tudi različne študije in pa znanstvena dognanja na tem področju, kajti do sedaj nismo imeli prav veliko študij, ki bi se med sebojno dopolnevale. Treba je previdno uporabljati te številke. Glede na trenutne gospodarske razmere mislim, da predvsem vsi želimo ustvariti čim več novih delovnih mest, želimo čim večjo blaginjo in gospodarsko rast. To novo, trdno gospodarstvo lahko ustvari nova delovna mesta. Je pa res, da so javni proračuni v zelo negotovem položaju, dolgovi so veliki, zato je treba zelo previdno razmišljati o tem, kako uporabljati te subvencije, na kakšen način, kako uporabljati različna davčna sredstva. Potrebujemo predvsem globalni gospodarski pristop. Moje predlogi sprememb so bili bistvo tega poročila. Namreč gre za to, da potrebujemo globalni gospodarski pristop potem pa 14, 15 in pa 16. Tukaj je vse usmerjeno v pogoje dela. Mislim, da bomo z nekaterimi ustnimi predlogi dosegli pravi kompromis. Pri nas v skandinavskih državah imamo kolektivne pogodbe, ki zajemajo vse delavce Ne moremo reči, da so nekatera trajnostna delovna mesta slabša ali boljša kot pa druga. Pri nas imamo kolektivne pogodbe, ki zagotavljajo enake delovne pogoje za tako imenovano novo gospodarstvo, tako kot tudi za staro podnarekovaje gospodarstvo. Potem pa namenim še dve točki, kjer je naša skupina nekoliko bolj odločna glede tega, kakšen bi moral biti pristop. Gre za 54 in pa 63, gre za kvote v zvezi s spoli. Pri nas menimo, da kvote za spole niso prava rešitev. Ne, treba je vzpostaviti enake pogoje za moške in ženske, še posebej, ko gre za izobraževanje in usposabljanje. Sama se ne zauzemam za različne kvote v vladi ali pa v podjetjih in tako dalje. Potem pa še predlog sprememb od 102 do 104. Tukaj je govora o Tobinovem davku. Naj podarim tisto, kar sem že prej povedala. Namreč, treba poštivati trenutne gospodarske razmere. Če bomo sedaj vzpostavili nove davke, nove pristopine, moramo biti zelo, zelo previdni. Predtem je treba upraviti ustrezne študije in šele potem lahko naložimo nove davke podjetjem. Naša skupina glede davko meni, da moramo zelo skrbno pročiti, kakšen bi bil vpliv posameznega novega davka. še zadnja točka. Želim, da v poročilu dosežemo soglasje glede tega, kaj pomeni zelena delovna mesta ali pa trajnostno gospodarstvo. Ta dva koncepta so včasih nekoliko nejasna. V nekaterih predlogih sprememb smo uporabili drugačne koncepte kot pa v drugih. Kaj pomeni green job? ali pa sustainable job, torej zeleno oziroma trajnostno delovno mesto. Tukaj moramo stvari razčistiti in medsebojno uskladiti pojme. Predvsem je pomembno, da sistematično vedno uporabljamo enak termin, sem za sustainable, trajnosten. To sem že večkrat povedala. Kaj ti zelena delovna mesta se mi zdi precej političen koncept. Hvala lepa. Seveda lahko govorimo o zelenih delovnih mestih, prav tako pa bi lahko nekako predlagali uh, zelena in dostojna delovna mesta, gospod Ludvikson in potem Tomas Mann. Ludvikson. Hvala lepa za besedo, kolegice in kolegi. Rad bi se zahvalil poročevalki za odlično delo. Pročil sem predloge sprememb in zdi se mi, da smo nekje predvsej izboljšali besedilo. Nekateri predloge sprememb pa so v nasprotju z našimi stališči. Včasih res ne vem, kakšen je smisel nekaterih predlogov. Tukaj se predlaga, da naj bi črtali sklicevanja na dolgoletno načrtovanje. Mislim, da industrija tega ne podpira na podlagi dolgoletnih izkušenj dela v industriji, menim, da potrebujemo dolgoročne okvire in načrte, tako bomo približno vedeli, kaj lahko pričakujemo, preden načrtujemo delo prihodnosti. Mislim, da takšna nova delovna mesta ne bi smela biti prevelik zalogaj. Lahko bi pripravili dolgoročne načrte. Tukaj je več predlogov sprememb, ki so zelo podobni ali pa praktično enaki kot nekateri drugi. Ampak menim pa, da je pametno, da nadaljujemo našo razpravo. Bilo bi dobro, da govorimo tudi o kompromisnih predlogih sprememb, potem, ko bi dobili tudi dokončna mnenja drugih odborov, torej nekje do naslednjega tedna. Tako bi lahko dosegli kompromisne predloge sprememb, kajti to je zelo pomembno vprašanje in zato bi bilo dobro, da pridobimo čim širšo podporo. Upam, da bomo lahko dosegli dogovor, se dogovorili glede kompromisov in pa presegli politične razlike. Hvala lepa. Tomas Mann in potem uh, eh, gospod Markin. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najprej bi se rada zahvalila Elizabet Šrejtart eh, ne samo za poročilo, temveč tudi za to, da je rekla, da želi aktivno sodelovati v razpravi eh, vsemi in ne samo s poročevalci v senci. Jaz sem bil tudi med tistimi, ki so dali. Uh, predloge eh, sprememb in mislim, da se lahko dogovorimo glede mnogih področji, glede kvote za ženske. Eh, Sari je o tem že govorila. V predlogu piše 40 odstotna kvota pri eh, menedžerkah v podjetjih v Nemčiji se o tem razpravlja. Ministrica je rekla, da je potrebna kvota, drugi pa pravijo upravičeno, ne potrebujemo kvote, nisem. Uh uh, kvotna ženska oziroma ženska po kvoti. In uh, to pomeni, da imamo eh, seveda jasne cilje, da so ženske prisotne uh, v vodstvenih gremih, v vodstvenih odborih, vendar uh, na drugačen način. Uh, Eh, potem pa seveda hočemo napredovati na področju varstva okolja in eh, jaz nimam nobenih težav z izrazom green job, zeleni, zelena delovna mesta, taka potrebujemo v podjetjih. Če pa ugotavljamo, da se naša proizvodnja seli v države, kjer nimajo tako visokih standardov varstva okolja, tega seveda ne moremo vzeti kar tako na znanje. Vem, da države v razvoju določenih ukrepov še vedno ne morejo sprejemati, ker gospodarsko niso sposobne eh, tega, vendar eh, pa manjka tudi eh, razumevanje za ekološka vprašanja. In Elizabet, mene zanima, kakšno je tvoje stališče glede tega. Hvala lepa za tvojo pripravljenost, da se pogovarjaš s vsemi, ki so predlagali spremembe. Nameravaš si vzeti dovolj časa in hvala lepa, kaj zaradi, zaradi kompromisov bo tudi tu vladalo veliko soglasje in mislim, da je pri tem poročilu zelo pomembno, da imamo široko soglasje in ne eh, na koncu pri glasovanju pravo bitko. Gospa Harkin in potem gospod Plom. Hvala lepa. Gospa predsednica, naš pročevač v senci Stark ni tukaj, zato me je prosil, da povem nekaj pripomp v njegovem imenu. Najprej hvala lepa pročevalki za opravno delo. Uh, Ko govorimo o tem poročilu, je zelo pomembno, da podarimo povezavo med strategijo EU 2020 in pa tem. Nekaj predlogov sprememb. 32. Ne strimo se s tem, da bi zapisali izčrpen seznam tistih sektorov, kjer se zaposluje s takšnimi zelenimi delovnimi mesti. Potem 40. Evropska strategija za trajnostno gospodarstvo. Poročevalka želi ustvarjati ta koncept, ampak to je že neposredno vključeno v strategijo 2020 z različnimi cilji iz te strategije. Zato menimo, da je odvečno še enkrat to omenjati potem 60. Treba se boriti proti diskriminaciji in pri tem se ne smemo osredotočiti samo diskriminacijo proti ženskam. Ne potrebujemo pa kvot. Sama moram reči, da tukaj podpiram poročevalko pri tem predlogu spremembe. potem pa še 95. predlog spremlja, tukaj je stvar preširoko zastavljena, ampak tukaj vas sicer podpiramo. Potem 71, eh, tveganje negotovih delovnih mest. Torej, slabe delovne mesta in pa negotovo delovne mesta so prisotne v nekaterih državah kot Belgija, zato je treba ustvariti takšne pogoje, da bodo delovna mesta ustrezno um, opredeljena, ampak to je v domeni držav članic. Potem pa 79, tukaj so različne um, situacije v državah članicah, v Belgiji, naprimer, ni potrebno imeti um, predstavnikov podjetij. Potem pa tudi glede davka na davčne transakcije, tudi tega zaenkrat ne bi mogli podpreti, nekatere predloge sprememb eh, podpiramo, nekaterih ne, ampak mislim, da se lahko o tem pogovorimo s poročevalko na štiri oči. Hvala lepa, še gospod Blom. Mulțumesc, doamna președintă. Eh, vreau să-i mulțumesc și eu, doamnei eh, Schröder, pentru... Rada bi se zahvalila gospe Schröder za sodelovanje pa zelo konstruktivno skupno delo. Bila sem pročevalka v imenu odbora za okolje. Rada bi prosila gospod Schröder, da kolikor je mogoče, upošteva predloge odbora za okolje. Kajti, če želimo doseči cilje, ki so zastavljeni v strategiji 2020, potem je treba poštevati to, da ekonomske, socialne in pa okoljske politike so med sebojno povezane tako na evropski ravni kot na nacionalni pa lokalni ravni. želim, da upoštevamo to, da če želimo uspeti, potem si moramo izmenjavati izkušnje, predvsem izkušnje med državami članicami. Treba izmenjavati dobre prakse. To mora biti prednostna naloga za nas vse, kajti tako bomo lahko uporabili enake modele za trajnostni razvoj. Strinjam se s tem, da kot opredelitev uporabimo tisto, kar predlaga mednarodna organizacija dela. To pomeni, da potrebujemo opredelitev za takšna zelena delovna mesta, ki so povezana s trajnostnimi delovnimi mesti. To mora biti zelena in dostojna delovna mesta, ki zagotavljajo zelen prehod na trajnostno gospodarstvo. Hvala lepa in prosim še enkrat, da upoštevate eh, naše predloge sprememb odbora za okolje. Eh, Gospa Vigredo se je upisala na seznam govorcev, potem pa mislim, da bomo končali. Hvala lepa, gospa predsednica. Rada bi povedala odboru tisto, kar poročevalka že ve, namreč to, da sem. Oseba, ki pripravlja mnenje o tem poročilu za področje industrije. v odboru za industrijo bodo o tem razpravljali takrat, ko bomo tukaj v tem odboru o tem glasovali. Zato ne morem biti na obeh mestih ob istem času. Mislim pa, da je tukaj nekaj zelo koristnih predlogov. Upam, da boste lahko upoštevali tudi tisto, kar bomo predlagali mi. In da boste upoštevali tudi uh, končno glasovanje v našem odboru. Hvala. Gospa poročevalka, prosim, eh, zaključite razpravo. Ja, vielen dank den Kollegen. Hvala lepa kolegicam in kolegom. Pisala sem eh, in rada bi eh, v podrobnostih odgovorila na vse to, kar ste omenili. Vendar na kratko. Najprej vprašanje študij, raziskav. Tu sem se opirala zlasti na dokumente komisije oziroma na tiste dokumente, ki jih je komisija uporabila za svoje poročilo v letu 2009. Zavestno sem se omejila na ta poročila, na te študije, eh, čeprav sem prebrala bistveno več in pri tem bi tudi eh, ostala zaradi tega, ker bo sicer vsega preveč. Potem druga stvar, ki jo je omenila Sari. Eh, treba je torej eh, globalno razmišljati in eh, mislim, da smo marsi kaj sprejeli od tega, kar je ona predlagala in mi imamo seveda posod različne situacije glede kolektivnih pogodb, glede socialnih partnerjev in v tem smislu smo tudi marsikaj spremenili. Imamo pa tudi predloge sprememb, ki so zahtevali ravno nasprotno, in eh, želijo, eh, da bi pač tu zapisali za for some member states eh, ali pa for most member states. Potem pa kvote za ženske. Tu je še težje vprašanje, kaj ti tudi odbor za ženske je tu naredil nekaj predlogov. Jaz se bom odpovedala tu svoji formulaciji, poskrbela bom za usklajevanje eh, o, o teh eh, predlogih sprememb eh, in glasovanje o teh predlogih eh, sprememb. Torej imamo različna stališča eni se postavljajo na eno stališče, drugi imajo ravno nasprotno mnenje in uh, mislim, da so tudi boljše formulacije tu na mizi uh, in zaradi tega se bom odpovedala svoji uh, formulaciji, glasovali bomo o tem in potem bomo pač videli, kaj se bo uveljavili. In pomembno je seveda, da uh, mi uh, odločamo o teh stvarih, mi smo tu. Uh, Eh, matični odbor za to poročilo in tu bomo tudi glasovali o tem. Mi smo poskušali čim bolj vključiti ustrezna stališča, jih vključiti na prava mesta, vendar, če gre za pristojnost našega odbora, je tudi prioritetno stališče tega odbora, kjer pa so bolj vključiti pristojni drugi odbori eh, bomo pač eh, unesli njihova mnenja, o tem bomo tu v našem odboru potem glasovali. E, torej, stvari bomo vključili in mi vemo, da bo ITRE veliko predlagal o okvirnih pogojih in ENVI prav tako in to bomo pač ustrezno vključili v besedilo, o tem bomo glasovali, torej imeli bomo dolg seznam za glasovanje in pravočasno vas bomo obvestili o vsem tem. Vprašanje. Eh, trajnostna ali zelena. Eh, torej mi smo poskušali vključiti vse pobude. Razumela sem, da eh, ravno drugi odbori hočejo, da vnesemo zeleno, eh, zelena delovna mesta, torej o tem moramo še razmisliti. Potem pa povezava z strategijo 2020, eh, to povezavo smo še okrepili. Torej, večkrat sem uh, poskušala govoriti uh, s kritiki. Uh, torej, kritika ni bila pravzaprav, da nismo dovolj upoštevali strategije 2020, temveč uh, kritika je šla v tej smeri, da nismo dovolj upoštevali sinergiji in tudi belgijsko predsedstvo želi, da se izboljšajo uh, sinergije med posameznimi vodilnimi programi eh, v EU 2020. Torej, to nalogo bo prevzelo belgijsko predsedstvo in mi moramo poiskati eh, formulacijo, ki bo povedala naslednje, eh, da sicer nismo proti strategiji 2020, da pa želimo bolj izpostaviti sinergije. Potem pa vprašanje socialnega partnerstva, tu bom eh, formulacijo še preverila, potem bom tudi preverila eh, definicijo za zelena delovna mesta, potem tudi Namaravam vključiti predlog gospoda Mana o zelenih delovnih mestih. To je kombinacija njegovega in mojega predloga. Mislim, da bi se eh, morali glede tega dogovoriti. O njegovem predlogu 44 lahko samo povem naslednje, to je dodatni predlog, to lahko brez težav vključimo v besedilo. Hvala. Euh, Hvala lepa. Torej, na tej podlagi bomo glasovali o poročilu gospe Šrotr na našem zasedanju 13. in 14. julija. Zdaj prehajamo na glasovanje. Opravečujem se za to kratko zamudo, ki smo jo pridelali. Ampak eh, upam, da imate vsi glasovalne kartice, če jih bomo potrebovali. Najprej pa glasujemo o poročilu gospe Mora o financiranju in delovanju Evropskega sklada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 Nimate kartice? In glasujete kako? Za, dobro. Še kdo brez kartice? Dobro, ste vsi oddali glas. Konec glasovanja. 21 proti. Kako glasujete vi? Proti. No, v vsakem primeru 15 za, 22 proti. Zavrnjeno. Amandma štiri, gospe Omen Reutin, kdo je za proti stržani sprejeto. Ustni amandma, gospa Moran, boste to predstavili. Ja, gospa predsednica, čisto na kratko ne povem, da gre za ustni amandma, glede katerega se strinjamo s tem. da se uskladi Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji tudi srednjeročnemu finančnemu okviru. E, samo vsebino ustnega mandmaja pa vidite v glasovalnem seznamu, kar ravno kar prebira govornica. No, as an emergency tool to crisis situations. To je torej ustni amandma, ki predlagam, da ga sprejmemo. Dobro, kdo je za? proti, zdržani, še enkrat proti in vzdržani. Torej sprejeto, štiri, štiri glasovi proti. Odstavek dve, amantma pet. Gospa Konelisen, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto ostali amandmaji so s tem brezpredmetni, kar torej pomeni odstavek 2a, amandma 9, poročevalci treh skupin, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Potem kompromisni amandma A, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 3. Amandma 11, več avtorjev, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 12 je kompatibilen s tem, za, proti, vzdržani, tudi sprejeto. Amandma 13 je brezpredmeten. Potem amandma 14, za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 15. Tu imamo zahtevo po glasovanju po delih. Najprej glasujemo o celotnem odstavku 3 razen in preparing the application za, proti vzdržanje sprejeto. Zdaj pa drugi del za, proti vzdržanje zavrnjeno. Amandma 16, gospod Kornelisen, za proti vzdržani sprejeto. 17, gospod Hendel za, proti vzdržani zavrnjeno. 18, tudi gospod Hendel za, proti vzdržani zavrnjeno. 19 za, proti vzdržani zavrnjeno. 20, tudi gospod Hendel za, proti vzdržani zavrnjeno. Odstavek 4, amandma 21, gospod Darden za, proti, stržani, sprejeto. 22 za, proti, stržani, zavrneno. Odstavek 5a, amandma 23 za, proti, stržani, sprejeto. Amandma 24, gospa Kornelisem za, proti, stržani, zavrneno proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 6, amandma 25, za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. Še vedno pri, smo pri odstavku 6, amandma 28 gre za jezikovni amandma. Gre torej za jezikovni amandma v angliški različici. Madame la Présidente, nous avons... Gospa predsednica, Marion Harkin nas je opozorila, da v angliški različici to, kar piše, nič ne pomeni. Zato predlagamo ta jezikovni amandma, da bo zadeva sploh smiselna. No, če je to zgolj jezikovni mandma, sploh nima smisla, da glasujemo. Če vsebinski mandma, potem glasujemo, če pa je zgolj jezikovni, pa ne. Gospa predsednica, če smem, zadeva je povezana tudi z vsebino, tako da predlagam vseeno, da glasujemo. moi je, je lis les deux textes. Le texte... yeah. Ja. Francosko besedilo poziva države članice, ki uporabljajo Evropski sklad za prilagoditev globalizacije, da uporabljajo personaliziran pristop in tako naprej. V angliški različici pa call on the member states benefiting from the EGF to be very effective and to adopt a personalized approach in tako naprej. Amandma, ki ga predlaga poročevalka, pa je to improve implementation efficiency. Torej, če sprememo ta amandma, bo treba spremeniti tudi francosko različico. Kajti to improve implementation efficiency, izboljšati uh, izvedbeno učinkovitost, uh, je nekaj, kar zaenkrat v francoski različici ne piše. Tako da gre konec koncev tudi za osebinski amandma. Torej, če sprememo ta amandma, bomo spremenili tudi francosko različico. Tako da v bistvu je to kar vsebinski amandma, ne samo jezikovni. Dobro. Torej, kdo je za? Amandma 28. Sprejeto. 29. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 30 za, proti vzdržani tudi sprejeto. Kompromis B, odstavek 7, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 31 je brezpredmeten, prav tako vsi ostali na strani 5. Potem imamo zgolj amandma 37, gospe Hirš, kdo je za, proti vzdržani sprejeto sprejeto. Potem odstavek 7b, amantma 38, gospe Kodelisen za, proti vzdržanje sprejeto. Amantma 39, Obermajer za, proti vzdržanje sprejeto. 40, tudi Obermajer za, proti vzdržanje zavrnjeno. Odstavek 8, 41, gospa Kodelisen za proti držani. Preverimo. Preverimo 41. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 17 za, 23 proti, eno zdržan glas, torej zavrnjeno dejansko. 42 Obermajer za proti vzdržanje sprejeto. 43 gospa Štajnrok za proti vzdržanje sprejeto. 44 gospod Darden za proti vzdržanje sprejeto. 45 več avtorjev za proti vzdržanje sprejeto. 46 odstavek 9 za, proti vzdržanje sprejeto. Amandma 47 je brezpredmeten, ker je kompromis A sprejet. Potem amandma 48 glasujemo po delih. Glas prvi del za, proti vzdržanje sprejeto. Preostali del besedila za, proti vzdržanje zavrnjeno. Amandma 49, več avtorjev za, proti vzdržani sprejeto. Odstavek 10a, amandma 50, gospod Plamp za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 51 za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 52, gospod Kornelisen za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnjeno. Ma 54, gospod Darden, za, proti, vzdržani, sprejeto. Ma 55, gospod Hendel, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 56, gospa Hirš za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 53, gospod Hendel, za, proti, vzdržani. Sprejeto. Amandma 57, gospod Darden, je prespredmeten, enako 58. Zdaj prehajamo k uvodnim izjavam. Uvodna izjava A, amandma 1, gospod Kornelisen, za, proti, vzdržani, zavrjeno. Uvodna izjava B, amandma 2, več avtorjev za, proti vzdržani sprejeto. Predlagam, da končno glasovanje opravimo elektronsko. Prosim, glasujte. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. 33 za, 34 za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 fikuj redo. Glasovali bomo o vlogi minimalnega dohodka pri prečevanju revščine in spodbujanju socialne vključenosti v Evropi. Prvi odstavek. I tri skupine so to rožile, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi predlogi spremembe so brezpredmetni, potem pa ena predlog spremembe 70. Kdo je za, proti? Vzdržanje je sprijeto, gospa Deli. 71 je za, proti vzdržanje. Sprijeto. 72, gospa Gunz Estenruk, z ustnim predlogom spremembe. Uh -huh. ste pa predlog nr. 72, gospa Kunc in eh, Stanruk. Tukaj je tudi ustni predlog spremembe, kjer piše eh, in faces dead, one off in potem piše the most effective. Lahko glasujemo o 72. predlogu spremembe, kjer spremenjen, tako kot sem navedla, kdo je za proti, sprijeto. Um, predlog smembe je 73 predstavek, gospod Popadiz, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. 74 za, proti, vzdržani, sprijeto. 75 predlog spremembe gospa Ronzoli, skupaj z ustnim predlogom spremembe gospe Figurejdo, kjer je dodano on, off, enako kot prej. Pri 72. Kdo je za, proti, Vzdržani sprejeta. On ima 76, gospod Pupakis. Torej, amandma 76, gospod Pupakis, kdo je za? Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 77, gospod Pupakis, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Zdaj pa kompromis J, za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 2, amandma 86, gospod Kreto, za, proti, vzdržani, sprejeto. 85, za, proti, zdržani. Preverimo, ampak mislim, da je zavrnjeno. Amandma 85. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. 20 za, 22 proti in nič vzdržanih zavrnjeno. 88 za, proti vzdržani, zavrneva. 87 za, proti vzdržani, sprejeto. Amandma 89, gospod Daten, za, proti vzdržani, sprejeto. 90, gospod Figredo, za, proti vzdržani, sprejeto sprejeto. Amandma 91 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Ja, preverjamo. Preverjamo 91. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Konec glasovanja. Imate prav 23 za, 19 glasov proti, en vzdržan sprejeto. 92. Jezikovni amandma. Ne glasujemo. Amandma 93. Avtor Darden za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Ne, ne, se opravičujem, zavrnjeno, zavrnjeno, zavrnjeno. Preverimo, preverimo 93. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 22, 22. Zavrnjeno. 94, gospa Figredo, za. proti, vzdržani, sprejeto. 95 za, proti, vzdržani, sprejeto. 96, tukaj imamo zahtevo po glasovanju po delih, glasujemo o prvem delu do besedne zveze through incentives. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno drugi del mislim, da je tako ali tako zdaj nesmislen, če smo prvega zavrnili, tako da prehajamo na 97. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Odstavek 3. Kompromis K. Avtor poročevalka skupina SD in zeleni za. Proti. Zdržani. Sprejeto. To torej pomeni, da ostali amandmaji v zvezi s tem odstavkom odpadajo. Prehajamo na amandma 110, ki je tudi brezpredmeten, ker smo sprejeli kompromisni predlog k. Naslednji je torej amandma številka 110. Torej, sporočajo mi, da nam ni potrebno glasovati o prvotnem besedilu, ker smo glasovali o kompromisu K. Naslednji je torej amandma 111, gospod Ronzuli, za. Proti, stržani, sprejeto. Amandma 112, gospod Pupakis, za. Proti, stržani, sprejeto. 113, Obermajer, za proti, vzdržani, zavrnjeno. 114, Darden za, proti, vzdržani, sprejeto. 115, deli za, proti, vzdržani, preverjamo. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. 19 za, 24 proti zavrnjeno. Amandma 116, gospe Gruni, glasujemo po delih. Prvi del do besed out of poverty. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Preostali del besedila za. Proti, vzdržani, sprejeto tudi sprejeto. 117, gospod Deli, za, proti, vzdržani, zavrneno. 118, isti avtor, za, proti, vzdržani, sprejeti. 119, gospod Grunji, za, proti, vzdržani, sprejeto. 120, gospod Ronzuli, za, proti, vzdržani, sprejeto. 121, gospod Deli, za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 4. Kompromis L. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 128, gospe Figueredo, za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 129 je jezikovni, tako da ne glasujemo. odstavek 4, amandma 131, gospe Cemer in gospoda Hendla, z ustnim amandmajem gospe Deli. Gospa Deli predlaga, da se doda sklic na pisno deklaracijo, pisno izjavo številka 111 2007 in da se doda še ena alineja. Potreba po vzpostavitvi ključnih ciljev EU glede revščine v konkretne in dosegljive nacionalne cilje e, o prioritetnih vprašanjih z področja socialne, strategije socialne vključenosti EU. Glasujemo torej o amandmaju 131 brez predloga ustnega amandmaja, gospod Deli. Kdo je za? Proti? Zdržani? Preverimo, ampak mislim, da je zavrneno. Tout le monde a pu voter. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 19 za, 25 proti, torej zavrnjeno ob enem vzdržanem glasu. Naprej, amandma 130, avtorice gospa Deli, za, proti vzdržani sprejeto. 132, gospa Gruni, za. Proti, vzdržani. Ni vas prav veliko glasovalo. Še enkrat, 132 preverjamo, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 22 za, 8 proti, 15 vzdržanih. Sprejeto. Amandma 133, gospod Deli, za, proti, stržani. Zavrnjeno. 134 za. Sto štiriintrideset za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sto petintrideset. Dobro, preverjamo sto štiriintrideset, boste videli, da je stvar jasna. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 21 za, 23 proti. Ja, bolj netesno, kot sem mislila, ampak vendar je zavrnjeno. Torej, gremo naprej. Amandma 135. Gospod Cimer, gospod Hendel, za. Proti, vzdržani, zavreno. Dobro, torej zavreno. Odstavek 5, kompromis M. Kdo je za? Proti, vzdržani. Kompromis M je torej sprejet. Torej, amandma 148, gospe Figredo, za, proti, vzdržani. Sprejeto. Amandma 149, gospe Deli, z ustnim amandmajem gospe Figredo. Kdo nasprotuje ustnemu amandmaju? Ne. Torej, glasujemo o amadmaju 149 z ustno spremembo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Amandma 150, gospe Zipel. 150 za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. razpravi omete prišlo do napake na glasovalnem seznamu. Amandmaja 152 avtorica ni umaknila, temveč eh, je to amandma 154. Torej glasujemo, amandma 152, gospod Figredo, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. 153, gospod Deli, za. Proti? Preverimo. 153, preverjamo. Tout le monde a pu voter le vote. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 21 za, 22 proti. Zavrnjeno. 154, kot rečeno, omaknjen. 155, gospa Deli, za. Proti vzdržani. Sprejeto. 156, gospod Popakis, za proti vzdržani sprejeto. 157 tudi popaki za. Proti vzdržani sprejeto. 158 gospod Deli za. Proti sprejeto. 159 tudi gospod Deli za. Proti vzdržani tudi sprejeto. Odstavek 6 kompromisni predlog N za proti vzdržani sprejeto. Odstavek 6, eh, amandma 165 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 166, oziroma 167 za proti vzdržani zavrnjeno. 168 za, proti, zdržani, sprejeto. 169 gospe Jaroke za, proti, vzdržani, sprejeto. 170 za, proti, vzdržani, sprejeto. 171 za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 7, kompromisni predlog o za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 7, amandma 179, gospe Ronculi, za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 180, za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 181, gospod Popakis, ustni amandma poročevalca. ker ne bi črtali besede on an equal footing. Kdo nasprotuje? Ne. Kdo torej podpira? Med mastu 81 za, proti, vzdržani, sprejeto. 182 isti avtor za, proti, vzdržani, sprejeto. 183 isti avtor za, proti, vzdržani, sprejeto. 184 gospa Ronzuli za, proti, vzdržani, sprejeto amandma 185. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 186. Amandma 186 za, proti, stržani, zavrnjeno. Še vedno smo pri odstavku 8. Sto šestinosemdeset preverjamo, prav. Glasujte, prosim. Sto šestinosemdeset. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja oziroma 34 glasov za, 11 proti, nič vzdržanih. Imate popolnoma prav, gospod Mann, 186 je sprejet. Prehajamo na amandma 187. Tu imamo še ustni amandma poročevalke gospe Figredo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Zdaj prehajamo na navedbe. Amandma 1 treh avtorjev za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Navedba 5, amandma 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Navedba 5, amandma 4 za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 5 za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 6 z ustnim amandmajem poročevalke. Nihče ni proti, torej glasujemo amandma 6 za, proti, zdržani, sprejeto. Navedba 16, kompromis A za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj smo pri amandmaju 10, avtorica gospod Deli za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 11, dva avtorja za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodne izjave. Vodna izjava A, amadma 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Vodna izjava B, kompromis B, štiri avtori za, proti, vzdržani, sprejeto. Vodna izjava B, amadma 15, gospod Deli za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vodna izjava C, amadma 16, gospod Gönc in gospod Steinruck za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani sprejeto. Vodna izjava D, amandma 17, istih avtoric za, proti vzdržani sprejeto. Vodna izjava E, amandma 18, istih avtoric za, proti vzdržani sprejeto. Vodna izjava E, amandma 19, gospe Ronculi za, proti vzdržani sprejeto. Vodna izjava F, kompromis C za proti vzdržanje sprejeto. Amendma 23. Gospe Cimer, gospe Figoredo in gospoda Hendla za proti vzdržanje sprejeto. Uvodna izjava F, amandma torej amadma 24, gospe Cimer, gospe Figuredo in gospoda Hendla za. Proti, stržani, sprejeto. Vodna izjava F, amadma 25, gospa Deli za. Proti, preverimo. Mislim, da zavrnemo, pa preverimo vseeno. Glasujemo. ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. 28 za, 16 proti, en vzdržan glas. Ne, 27 za, 17 proti in en vzdržan glas. Amendma 25 je torej sprejet. Voda za F, amendma 26. Gospa Deli za. Proti. Vzdržani sprejeto ista avtorica, amandma 22 za, proti, vzdržani, tudi sprejeto. Uvodna izjava G, kompromis D, za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava H, amandma 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava je, kompromis E za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 38 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis eh, F, uvodna izjava K, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 44, gospa Ronzuli, za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog G za, proti, vzdržani, sprejeto. Vodna izjava M. Kompromisni predlog H za, proti, vzdržani, sprejeto. Vodna izjava M. Amandma 52 za. Sergio Coferati, gospa Costa in gospa Baldassare. Za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Amandma 54, oziroma 53, gospe Kreto, za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Amandma 54, za? Proti? Zdržani? sprejeto. Amandma 55, gospa Kreto, za, proti, zdržani, sprejeto. 56, gospa Figredo, za, proti, zdržani, sprejeto. 57, poročevalka, za, proti, zdržani, sprejeto. 58, tudi poročevalka, za, proti, zdržani, sprejeto sprejeto. Amandma 59, jezikovni, ne glasujemo in še amandma 60, tudi poročevalke, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Predlagam, da glasujemo o celotnem besedilu. Ah, se upravičujem, gospod Darden. Hvala, gospa predsednica. Če smem samo obrazložiti glasovanje o celotnem poročilu, naša skupina se bo vzdržala. seveda ne želimo preprečiti sprejetja tega poročila, kaj te gre za napredek. Izkazali smo naš pozitiven odnos do cele vrste monbajev, še posebej kompromisa M, vendar pa ugotavljamo, da posamezni členi in odstavki, ki zadevajo direktive, eh, na tem področju so bili zavrnjeni tako da menimo, da bi to besedilo lahko še izboljšali do plenoma, zato se bomo vzdržali. Gospa poročevalka, hvala lepa. Ne bi zdaj ponavljala včerajšnje razprave, seveda. Ampak samo par zadev, ki mislim, da jih je treba imeti v mislih. Najprej mislim, da je jasno, da obžalujem, da ni bilo možno pridobiti večinske podpore oziroma večinskega stališča za to direktivo. Od samega začetka je bilo jasno, da ni večine, to so potrdile tudi glasovanja včeraj. In, uh, kljub temu, in kljub pomank pomankljivostim tega poročila, mislim, da vendarle gre za korak naprej in to je signal komisiji in svetu, da morajo storiti več v tem letu boja proti revščini. Zato menim, da moramo glasovati za, čeprav se strinjam s kolegom iz eh, skupine socialistov, da moramo storiti še mnogo več vsi skupaj, če želimo, da bo to poročilo na koncu še boljše, kot pa je to, o čem glasujemo danes in zato predlagam, da glasujemo za. Hvala lepa. Želi še kdo besedo pred končnim glasovanjem? Ne. Torej glasujemo. Končno glasovanje. Poli. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. 23 za, 5 proti, 14 vzdržanih. Poročilo je sprejeto in mislim, da vsekakor lahko izrazimo zahvalo poročevalki za njena prizadevanja doseči kompromis. Hvala. Nous en venons au point 11. Prehajamo na točko 11, kjer bomo pregledali predloge sprememb o smernicah za politike za poslovanje v državah članicah. Besedo dajem poročevalcu gospodu Uriju. Euh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Govoril bo mačarsko. Torej, še enkrat hvala lepa, gospa predsedujoča. Naj počakam eh, malo, da bo spet tišina v dvorani. Torej, tisti, ki ne želijo sedaj delati naprej, naj potihem zapustijo dvorano. Prosim, gospod Ori. Eh, bilo mi je lahko in težko v zvezi s tem poročilom. Najprej naj se zahvalim kolegom in kolegicam za veliko zanimanje, ki so ga pokazali ob pripravi poročila. E, 34 poslancev in poslank je predložilo 294 predlogov spremembe, torej da skoraj da vsak v odboru je dal kak predlog Kljub velikemu številu predlogov je večina takih, da jih je mogoče preprosto vključiti v besedilo. Torej, na tu uh, je torej besedilo ostalo kompaktno, kljub velikemu številu predlogov in mislim, da bomo našli kompromise in zaradi tega se bo tudi zmanjšalo število predlaganih sprememb in besedilo bo postalo spremljivo. Torej najprej hvala kolegicam in kolegom za njihove prispevke. Seveda pa smo se soočali tudi s težavami. Moj prvotni cilj oziroma moj prvotni namen je bil, da bi imeli 1520 kompromisnih predlogov sprememb na mesto 294. Zaenkrat mi še ni uspelo, vendar upam, da se bom vsaj približal temu cilju. Razen preambule in smernice 10 ker smo imeli dva predlagana amantmaja. Torej, če si ogledamo prvotno besedilo odbora oziroma prvotno besedilo komisije, eh, Torej, tu si lahko še ogledamo, o čem želimo glasovati, kar pa zadeva smernico eh, 7, 8, pa tudi 9 se moramo najprej vprašati, katero besedilo bo naša podlaga, ali naj bo to besedilo komisije, ali pa bo torej besedilo Evropske komisije naša podlaga, ali pa bo naša podlaga moj predlog. Prvotni smernici 8 in 9 bi morali združiti, tu govorimo o šolskem predlogu, sistemu, o izobraževanju zunaj šolskega sistema. Torej, tu sem zbiral mnoge informacije in ti dve smernici obravnavata prav to področje. Mi si moramo tudi ogledati vprašanje doseganja ciljev zaposlovanja za ustvarjanjem novih delovnih mest in v tem smislu si moramo ogledati smernico 9. Mislim, da se moramo tu držati besedila in vsi predlogi sprememb v zvezi z eh, smernicami 7, 8 in 9 so bili predlogi sprememb predlogi za spreminjanje prvotnega besedila komisije in mi moramo dejansko preveriti, kako bomo to vključili v novo besedilo, vendar mislim, da nam bo kar uspelo. to je torej bil prvi problem, s katerim sem se soočam v nekaterih primerjih. In spomnili se boste, da smo že dvakrat v odboru razpravljali o tem. Torej, v nekaterih primerjih Eh, so nekateri predlagali spremembe, ki smo jih že poskušali urediti v prejšnjem krogu razprave. Se pravi, prihaja do ponavljanja in po drugi strani bomo tu verjetno lahko našli kompromise. Naj navedem primer, eh, da boste vedeli, o čem govorim tu v tem naslovu govorimo o kakovostnem delu, dostojnem, spodobnem delu. E, tu lahko dejansko upoštevamo komentarje kolegov iz skupine SND in pa tudi drugih kolegov. Torej, to ne spreminja bistveno koncepta. To pomeni, mi lahko dodajamo besedilu še določene elemente. Kolegi iz skupine S in D so predlagali mnoge spremembe o končnem cilju, to je polna zaposlitev in mi govorimo o desetletnem časovnem okviru. In če želimo doseči naš končni cilj. Nam eh, moramo torej upoštevati tudi časovni okvir in v Evropski uniji so se vsi zavezali končnemu cilju polni zaposlenosti in dvomem, da to lahko vsega vključimo prav tako v besedilo. Torej vse je vprašanje formulacije. Eh, potem eh, smo tudi dobili spremembe glede učinkovitega spremljanja eh, razvoja. To je pomembno in v predlaganih spremembah smo našli veliko odličnih zamisli in prav gotovo bomo tudi tu našli ustrezen kompromisni predlog spremembe. Mnogi so podparli. Naslednje. Mladi, ki vstopajo v trg dela, zaslužijo našo pozornost in to bi bil lahko nek dodatni cilj torej mi govorimo o 75 odstotni zaposlenosti, govorimo pa tudi o določenih starostnih skupinah, o ciljih za starostne skupine in starostna skupina 15 do 24 bi si zaslužila posebno pozornost ta skupina naj bi delala ali šla v šolo in zaradi tega je tu naš cilj 90 odstotkov in to tudi ni preveč ambiciozno v končni fazi, temveč eh, je to realistično. Obstajajo pa razlike. Odvisno je, ali imamo skupino 20 do 24 let ali 15 do 24 let. Torej, mi se moramo dogovoriti o skladnem pristopu. Vsekakor bom podprl ta predlagani amantma, je pa treba izpiliti še besedilo. Govorimo o skupinah, ki potrebujo posebno zaščito, naprimer eh, ljudje s slabo kvalifikacijo ali pa posamezne skupine v družbi, naprimer eh, Romi. Tu govorimo tudi o pomenu socialnega gospodarstva, zlasti seveda tudi spričo sedanje krize. Torej, nekateri so kritizirali, da smo spustili za poslovanje v javnih službah, eh, eh, za katere pristojna država. To so torej pravzaprav državni uslužbenci eh, v javnem sektorju in ti bodo vključeni v besedilo, torej to željo bom podprl. Eh, imamo potem seveda formalno in neformalno izobraževanje in mi moramo poskrbeti za uravnoteženost eh, obeh eh, vrst izobraževanja in to pobudo bom tudi ustrezno upošteval v besedilu. če govorimo o eh, zmanjševanju eh, števila tistih, ki prekinejo šolanje, deset odstotno zmanjšanje. Torej, mi želimo čim manj ljudi brez eh, kvalifikacij, se pravi, podprli bomo pač to prizadevanje potem pa kohezijska politika v povezavi z politiko za poslovanje. E, torej, politika za poslovanje ni podrejen element eh, v kohezijski politiki. Je pa treba v kohezijski politiki ustrezno upoštevati politiko za poslovanja in tudi tu smo prejeli eh, odlične predloge, ki jih bom z veseljem vključil v besedilo. Eh, torej ti predlogi eh, so dobri, lahko jih brez težav vključimo v besedilo, govorimo o notranji in zunanji strategiji, tudi to lahko podprem zlasti seveda po besedah gospoda Montija včeraj tu smo tudi dobili veliko prispevkov, ki jih moramo upoštevati. Lahko pa tudi podprem predloge po katerih moramo biti previdni glede odstotkov, na koncu mora biti vse uravnoteženo, mora biti upravičeno in previdni moramo biti tudi eh, pri področjih, ki so v pristojnosti držav. Torej, mi se soočamo tudi z določenimi ovirami, ki jih moramo upoštevati. E, imeli smo tudi nekaj predlogov o enakosti moških in žensk, o mikrofinanciranju. Torej, to bom tudi upošteval in naslednji teden se želim sestati s poročevalci v Senci in poskušali se bomo dogovoriti o vključevanju vseh teh elementov v besedilo. Imam rahle težave s predlogom zelenih in ne gre za načelno vprašanje, kajti strinjam se z njimi, vendar njihovi predlogi so izpostavljeni med temi ekonomskimi smernicami, vendar mislim, da ne smemo v vsakem eh, petem stavku govoriti o zeleni, ekološko trajnostni eh, razsežnosti, vendar prepričan sem, da nam bo uspelo najti zadovoljiv kompromis. Eh, potem pa kriza. Eh, še vedno nismo na koncu predora, še vedno nismo zagledali luči. Eh, tu imamo različne predloge. Ne želim pa uh, tu govoriti o negativnih elementih in potem se bodo pa dejansko uresničili. Eh, Lisbonska strategija je nekoliko bolj kompleksna. Mi moramo pač pregledati, kaj smo hoteli doseči z Lisbonsko strategijo. Seveda so določeni negativni učinki, vendar ne smemo izničevati eh, prizadevanj prejšnjega desetletja. Torej, s kolegi se želim glede tega dogovoriti. In če potem govorimo še o socialnem sistemu, prenosljivosti eh, pokojnin, vprašanjih notranjega trga, vse to je povezano z mobilnostjo in kolegi so poudarjali mobilnost. Torej, načeloma to lahko sprejmem samo glede formalnosti, se pravi glede formulacije, se moramo dogovoriti. Torej, na vides imamo zelo veliko predlogov spremen 294, vendar, kot sem povedal, so si mnogi zelo podobni, tako da sem zelo optimističen. In mislim, da bom lahko ves, veliko dosegal naslednji teden, ko se bom usedel s kolegi in to obravnaval. lahko pač predelamo vseh 294 predlogov, lahko pogledamo, katere lahko neposredno unesamo v besedilo in pri nekaterih bomo morda potrebovali dodatno razpravo. Vsekakor pa se bom naslednji teden sestal s poročevalci v senci in mislim, da je pametno, da si tam ogledamo predloge in da se eh, dogovorimo glede besedila. Samo še ena stvar. Ima vpra vprašanje gospodu Sarkasu. Kako on razume izraz kolektivna samozaposlitev? E, tega nikjer nisem našel. Mislim, da moramo to še razčistiti. Morda se lahko dogovorimo glede tega. Potem je pa še nekaj predlogov sprememb, ki jih je pozdravljam, ker pač eh, se gibljajo v pravo smer. Nov četrti eh, odstavek v smernici sedem eh, lahko sprejmem tako, kot je. Torej, mislim, da imamo dobre obete in prav gotovo se bomo lahko dogovorili glede besedila. Mislim, da nima smisla, da grem eh, sedaj od amantmaja do amantmaja, kajti v vsakem primeru bomo stvari preformulirali. Bolje bi bilo, če bi govorili o specifičnih formulacijah, specifičnih stavkih na naslednjem sestanku, naslednji teden. Eh, torej, so delavci eh, seveda lahko prestopijo poslancem, eh, ko je to potrebno, ne morejo se pa usesti na mesto rezervirano za poslance. To sem eh, hotela še povedati. Eh, pomočniki delajo, sedijo zadaj. Torej prosim, da se sodelavci poslance usedejo v zadnji del dvorane in ne na mesta, ki so rezervirana za poslance. Po potrebi lahko pristopijo do poslanca, vendar njihova mesta so zadaj. To je pač pomembno tudi za dober potek našega dela. Merci. Madame Harkin. Hvala lepa, gospa Harkin, na to pa gospa Steinrück. Hvala lepa. E, kolegica me je prosila, naj prenesem nekaj v njenem imenu in e, tudi v svojem imenu bi e, rada nekaj povedala. Gospa Overa Eh, žal ni mogla prebrati eh, vseh eh, amantmajo, ker so bili v različnih jezikih, imela pa je nekaj komentarjev. Torej, 75 odstotna zaposlitev do leta 2020, s tem se strinja, in ne 80 odstotkov, ki jih predlaga Ekon. Potem pa revščina. Um, torej, da bi tu zmanjšali eh, revščino, eh, mislim, da ta cilj ni uresničljiv, kot je tu predviden. Potem pa moje pripombe. Jaz načeloma podpiram eh, poročilo, komentarje, ki zahtevajo visoko zaposlenost, usposabljanje, spodobna delovna mesta in podobna. Poročevalec pravi, da ne sprejema kritike, da ne upošteva dovolj lisponske strategije. To je morda moj eh, predlog eh, spremembe 52. Eh, tam sem pač zahtevala, da se upošteva ustrezno strategija 2020 profesor Monti je tudi včeraj govoril o izkoriščanju potencijala eh, skupnega trga in upam, da boste vsaj to podprli in tudi eh, načela eh, fleksibilne varnosti, prožne varnosti. Potem pa imamo še določene predloge o počasnem umiku eh, davčnih eh, spodbud. Ne vem, kako pač gledate na to. O tem se moramo pogovoriti. Upam, da boste lahko vključili predloge, ki podpirajo uh, eh, MSP-je mm, in mislim, da je tudi nekaj dobrih amantmajev o sinergijah, o zmanjševanju birokracije. Les eh, ima tudi nekaj dobrih amantmajev in prav gotovo bo o eh, teh sama spregovorila. Tu gre tudi za pomoč eh, invalidom in podobno. Potreben je koordiniran, usklajen pristop. Vesela sem, da želite vključiti amantma o mikrofinanciranju. Hvala lepa gospa Steinrück, na to pa gospa Cornelison. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najprej hvala lepa gospodu Öriju, ki je uvodoma opozoril tudi na to, da je prejel mnoge dobre predloge sprememb. Mnoge lahko torej povežemo na tem ali onem mestu, se bo treba še pogovoriti za to, da najdemo kompromis. Načeloma so pa stvari dobre. Eh, odbor in parlament je tu eh, pokazal, da je to pomembno, da je nam pomembno, da eh, poslušate naše mnenje, da ga vključite. Hvala lepa gospodu Öriju, da ohranja cilj polne zaposlenosti. To nam je pomembno, pa tudi uh, dobro delo, potrebujemo eh, nova delovna mesta, vendar ta morajo biti spodobno plačana, ne smemo imeti eh, dumping pri plačah. Pomembna je tudi tema zmanjševanje revščine, pomembna je mladina, izobraževanje za poslovanje mladine treba je seveda ustrezno obravnavati izobraževanje. Mi razlikujemo med poklicnim in šolskim izobraževanjem in to je treba tudi ustrezno obravnavati in mislim, da tu gremo vsi v isto smer. Gospa Öri in gospa Harkin sta omenila tudi uh, to, da imamo konkretne, ambiciozne cilje, ki jih je treba preveriti. Uh, mi ne smemo sedaj tu razmišljati samo v smislu 2020, temveč moramo eh, pred očmi imeti tudi umestni cilj in sicer leto 2014. Mislim, da obstaja velika potreba po eh, Eh, pogovorih, eh, našli bomo kompromise in eh, pomembno je, da smo sprožili to razpravo in mi želimo, da nas svet jemlje resno in zaradi tega moramo tu najti neko skupno linijo. Hvala lepa. Merci, madame Cornelissen, puis monsieur. Hvala lepa, gospa Cornelissen, na to pa Tomas Mann. Thank you. Hvala lepa. mislim, da smo bili zelo ustvarjalni, ambiciozni in da smo pripravili res velikansko število amantmajo in to bo pravi izjiv za gospoda Örja in sekretarjat. In s tem tudi seveda za nas vse, da najdemo kompromisne predloge sprememb. Vendar mislim, da gremo v pravo smer. mi moramo izluščiti elemente, ki so nam vsem pomembni in eh, pri katerih želimo ustrajati. Naprimer, dostojnost, podobno delo. To smo uh, že večkrat slišali in to bi tudi jaz rada poudarila. Potem menim, da je to tudi pomemben element za vse politike zaposlovanja. Ne bo vas presenetilo, da so nam zelena delovna mesta zelo pomembna. Morda jih ni treba omenjati v vsakem drugem stavku, je pa pomembno, da so ta delovna mesta omenjena. To je treba tudi uskladiti z strategijo 2020. Če je naš eh, skupni cilj, eh, da dobimo. Uh, trajnostno eh, gospodarstvo in trg dela, eh, potem je to treba tudi upoštevati eh, v teh smernicah. Nismo še omenjali smernice 10. Vesela sem, da je svet obravnaval tudi boj proti revščini, vendar mi moramo z budnim očesom spremljati način, kako bodo to formulirali, kakšne bodo definicije. Pomembno nam je, da ostaja ohranjen ta socialni vidik. Rada bi poudarila tudi enakost med spoloma. To moramo ustrezno upoštevati v teh smernicah. Včeraj smo imeli glasovanje v odboru za ženske o predlogih sprememb, ki jih eh, boste obravnavali tudi v tem odboru in na sestanku poročevalcev v senci bomo poskušali vključiti te eh, predloge. Tu gre za močne, ambiciozne spremembe ki so pomembne v starajočem se trgu dela, bo moral vsak delati in mi moramo stvari ustrezno pripraviti. Uh, Eh, in ženske morajo kombinirati eh, nego družinskih članov z delom in moški morajo tudi kombinirati delo z nego družinskih članov. Hvala lepa, sedaj gospod Mann, na to gospod Serkas. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa tudi gospodu Uriju za poročilo. Eh, vsakemu poročevalcu se zahvalimo, vendar Tu to želim še povdariti. Naredil je veliko predlogov in povedal je tudi, da je pripravljen sprejeti mnoge predloge sprememb, da bomo na koncu prišli do kompromisa. To je eh, velikansko delo. Kaj ti z dodatnimi zamislimi postaja besedilo še obsežnejše? Včasih bi eh, imeli radi eh, dolgo različico poročila in potem še kratko različico poročila ki bi bila pregledna in berljiva. Ob vseh eh, podrobnostih, ki jih želimo v besedilu, je to težko doseči. Potem eh, pomembno je, da ste začeli omenjati tudi majhna in srednje velika podjetja, ne ker je pač uh, to že v navadi, temveč eh, MSP-ji so pomembni za naša gospodarstva. Tu je tudi največ eh, mesta za usposabljanje mladih eh, in potrebno je zagotoviti, da bodo lahko delali, da bodo možne inovacije, da teh ne bomo preprečevali. Hvala gospodu Uriju, ki je tudi povedal, da potrebujemo novo strukturo. Večina predlogov sprememb eh, govori tudi o tem, da smo proti eh, nizkim plačam. Mi ne moremo dovoliti izrivanje na trgu, po katerem se plače stalno znižujejo. Mi potrebujemo strukture, eh, ki bodo omogočile v končni fazi tudi neko socialno varnost. In ob vseh razlikah med državami članicami imamo morda tudi različno posredovanje eh, Eh, dela, vendar eh, posredovalnice dela morajo biti učinkovite, morajo imeti možnosti za delo. Pri eh, amatmaju 120 eh, so podprli pomen eh, socialnih partnerjev, to lahko podprem, imam pa težave z predlogom eh, številka 107, kjer Eh, govorijo o dobrem delu, lepa beseda. Pri eh, nas v Nemčiji so tako imenovani dobri ljudje, dobri politiki, sedaj pa imamo dobro delo. No, mi lahko rečemo, da, si, eh, da se zauzemamo za polno zaposlenost in potrebujemo delovna mesta, ki, imajo, ki dajo neko varnost fleksibilnost, prožnost lahko deluje samo takrat, kadar imamo dovolj varnosti. In na podlagi poročila Oleja Kristensena smo se v odboru že dosti pogovarjali o tem. Kolegici Steinrück pa želim povedati, da jo podpiram pri predlogu 148. Upravičeno je izpostavila MSP je. Treba je eh, omogočati dodatno učenje znotraj podjetja eh, in sicer naj to velja za mlade in za starejše. Mi potrebujemo ustrezne prehode eh, med poklici in zaradi tega potrebujemo partnerstva eh, z izobraževalnimi ustanovami, tako državnimi kot tudi zasebnimi. Strinjam se torej s tem predlogom, pa tudi s predlogom 153 ali pa 99 Tu gre za Evropski socialni sklad, tu je treba marsikaj poenostaviti, vendar Evropski socialni sklad moramo okrepiti, kaj ti ta sklad se res dotika ljudi, ki eh, potrebujejo pomoč eh, in Evropski socialni sklad je pravi odgovor na vprašanje, ali nam Evropa prinaša kaj pozitivnega in tu pri skladu se to vidi. Potem pa 142 zeleni. Eh, tu predlagajo odlično členitev, morda bo gospod Uri to upošteval. Imam pa težave z kolegico Cornelisen, ki govori o zelenih delovnih mestih, da zeleni eh, to uh, Eh, zahtevajo. Mislim, da tudi mi, krščanski demokrati, konzervativci, hočemo in želimo nastajanje zelenih delovnih mest. Tudi jaz želim ta eh, izraz, pa to ne sme biti znamenje in znak ene same politične skupine. Tudi mi želimo zelena delovna mesta. Eh, kolegica Šrojter nosi ponavadi zeleni šal, drugič bom pa jaz morda prinesel zeleno kravato, da boste videli, da smo si tu blizu. Torej, dragi eh, eh, Šapa, prav gotovo se boš dobro lotil tega dela in poiskal dobre kompromise, ne samo s poročevalci v senci, temveč tudi z drugimi, ki so tu predlagali nekaj kakovostnih pristopov. Hvala lepa. Gospod eh, Serkas in potem gospalin. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa, gospod Öri. Zastavili ste vprašanje o dometu eh, teh predlogov. Jaz govorim o socialnem gospodarstvu in tudi o samostojnih, o samos, eh, samozaposlenih. mislim, da je prišel čas, da ustrezno upoštevamo tudi priporočila parlamenta in da upoštevamo resničnost v Evropski uniji. E, mnogi v Evropski uniji so samo zaposleni in tu gre za e, človeške vire v krizi. Eh, ki smo ji priča, moramo omogočati vsako samostojno dejavnost. Mi smo rekli, da želimo spodbujati podjetništvo. Podjetniški duh dokazuje nekdo, ki sprejema tveganje, ustvarja podjetje, eh, delovna mesta zase, za druge. Eh, podjetniški duh kažejo tudi tisti, ki so se povezali v zadrugi, v DOO-ju torej, ki ustvarjajo delovno mesto zase in mesta seveda tudi za druge. To prinaša dodatno vrednost celi družbi in to sem hotel povedati. Naj s tem izpostavim naslednje. Vse oblike za poslovanje in tudi samozaposlitev si zaslužijo podporo, zlasti pa v krizi. Zdaj, eh, te oblike so se izkazale za učinkovite in tisti, ki jih je kriza eh, prizadela, lahko eh, samostojnostjo najdejo pravi odgovor zase. Torej, ustvarjanje novih delovnih mest, pot v samostojnost, eh, to je nekaj, kar ustvarja pozitivne učinke in V političnih smernicah se samo zaposlenost ne omenja, čeprav so te oblike zelo dragocene, človeško, gospodarsko gledano eh, so zelo učinkovite. Hvala lepa. Škoda, da je to predmet posvetovalnega postopka in da tukaj nimamo velikega vpliva na smernice za zaposlovano politiko kot vemo, so bile teže sprejete. No, kljub temu pa menim, da je vendarle pomembno, da opravimo to delo. Videli ste, kakšne predloge sprejem sem uložila, govorila sem o revščini, potem um, 62 let in pa proti diskriminacijski ukrepi v 99, potem je tukaj še 149, tukaj sem govorila o MSP-jih in pa o podjetjih. Ob tem pa je treba poskrbeti za to, da upoštevamo tudi ljudi s posebnimi potrebami in pa starejše ljudi. To sem eh, sicer poskušala vključiti marsikje v predlog iz prejem. Sicer pa se strinjam, da moramo imeti zelena delovna mesta. Prav tako se strinjam s tem, zato sem eh, vse skozi omenila tudi proti diskriminacijsko politiko. Zelena delovna mesta je treba vključiti v besedilo, se mi zdi. Potem pa poklicno usposabljanje tudi. To se mi zdi zelo pomembno, to sem vključila v 241, um, to je zaenkrat vse, sicer pa se bomo še pogovorili o kompromisnih predlogih sprememb. Hvala lepa, gospa Figoredo in potem gospod Hondel. Hvala lepa, gospa predsednica. Veste, da sem že kar nekaj časa pročevala te smernice. To je zelo obsežno delo. predlogi Evropske komisije so včasih precej šipki in nedodelani. Te smernice smo že večkrat komentirali, glede pravic žensk, potem enakosti spolov, socialnih področji in tako dalje. Potem so tukaj tudi spremembe makroekonomskih politik in ravno te politike so ključni razlog za brezposobnost in tudi revščino. Zato je treba narediti še veliko, zato da bi dosegli izboljšave na teh področjih. Rad eh, bi se vezala na tisto, kar je povedala gospa Lin. Tu gre samo za priporočilo. Konec koncev bo komisija na koncu imela zadnjo besedo, vsaj tako se mi zdi. naša prečevalka ima težko delo. Mislim pa, da moramo vendar reči, da je to zelo pomembno delo. Nujno pa moramo še izboljšati naše mnenje in podariti tisto, kar je povedala kolegica Cornelisen. Namreč treba je poštevati tudi mnenje odbora za ženske pravice. Tam eh, poskušamo poštevati tudi nova področja iz teh smernic. Ne gre samo za horizontalno mm, zagovarjanje ženskih pravic, to je sicer pomemben del vključevanje ženskih pravic v te politike, enako spolo in tako dalje. Vse to na horizontalen način. Prav tako pa je treba vključiti tudi socialno področje na splošno, ter pa tudi nekatere druge predloge, ki jih bomo v eno naše skupine zagovarjali tudi v prihodnosti. Namreč treba dati jasen znak, da se morajo nekatere politike spremeniti. Ne vem, kako je s devetim členom iz pogodbe, Lizbonske pogodbe, o tem lahko še govorimo. Nekateri pravijo, da je to horizontalna socialna klauzula, ki je del te pogodbe. Večina makroekonomskih politik EU bi bila v tem primeru v nasprotju s pogodbo, če bi bilo to tako. Kajti prihajamo do vedno večje brezposobnosti, vedno večje revščine in do vedno večjih razlik. Deveti člen pa pravi, da tega ne smemo dopustiti. Hvala lepa. Gospod Hendrej, potem gospod Plam. Äh, Hvala, gospa predsednica. Zelo cenim to, kar je poročevalec do sedaj prepravil. Veliko število amandmajev ne razumem kot eh, kritiko dela poročevalca, ampak kot eh, povdarek na pomenu te tematike. Rad bi izpostavil tri zadeve in veselilo bi me, če bi tukaj v okviru kompromisnih predlogov lahko delili na tem. Prva zadeva v poročilu, mislim, da imamo dobro priložnost, da podarimo, da je vprašanje fleksibilnega zaposlovanja nekaj, kar mora zagotoviti tudi več pravic za delo jemalce pri teh fleksibilnih oblikah eh, dela. Skratka, element varnosti je potrebno tudi tukaj izpostaviti bolj ko je fleksibilno delovno mesto oziroma bolj ko je fleksibilna zaposlitev, bolj varna mora tudi biti z vidika delovnopravne zakonodaje. Potem eh, smernica za dobro delo. To ni izum parlamenta, ampak eh, ti predlogi z vidika dobrega dela, kar zadeva spodbujanje kakovosti delovnih mest, eh, socialne varnosti, socialne vključenosti, je nekaj, kar evropski sindikati Eh, močno povdarjajo in zato mislim, da moramo mi v parlamentu in v pogajanjih s poročevalci v senci to tudi upoštevati in povdariti. Tretja zadeva, ki bi jo rad povdaril, pa zadeva tole. V poročilih komisije gre pogosto za eh, krepitev eh, uporabnih delovnih mest in uporabnega eh, usposabljanje. Ne gre zgolj za nadaljne izobraževanje, ampak za usposabljanje in izobraževanje, ki je namenjeno tudi eh, temu, da bodo ljudje uspeli soočiti se s prihodnimi izzivi na tem področju. E, toliko z moje strani v treh točkah, veselim pa se tudi že nadaljnih pogajanj. Hvala lepa. Ada, gospa Plum, mislim, da je to zadnja govorka na seznamu. Še kdo drug, morda? Ne redok s peplom in potem še pročevalec. Hvala lepa. Rad bi se zahvalila gospodu Urju za sodelovanje. Popolnoma se strinjam z gospodin. Škoda, da ima tukaj samo posvetovalni postopek. No, s temi predlogi sprememb in pa z izboljšavami, pa mislim, da bodo te smernice odločilni dejavnik tudi na poti do trga dela, ki bo bolj vključujoč. Predložila sem več predlogov sprememb, v njih sem se osredotočila na to, da države članice. Mora spoštovati te smernice, govorila sem o Romuniji. Pri tem sem podarila to, da morajo biti ženske bolje zastopane na trgu dela, enako velja tudi za mlade na trgu dela. Vesela sem, da ste omenili tudi to, da moramo imeti integrirane politike v zvezi z dostopom etničnih mašin do trga. Tukaj mislim predvsem na Rome. Prav tako prosim, da upoštevate tudi to, da potrebujemo jasne politike, tako da bi se borili proti črni in sivi ekonomiji. Siva ekonomija namreč prinaša veliko negativnih učinkov na evropskem trgu dela. Prav tako sem omenila tudi politike s katerimi želimo bolje združevati poklicno in družinsko življenje. Treba je spodbujati aktivno staranje, enakost možnosti, enake plačne prihodke, vključevanje mladih, eh, ljudi s posebnimi potrebami, priseljencev in pa drugih ranljivih skupin na trgu dela. Tako da bi na ta način izboljšali raven udeležbe teh skupin na trgu dela. Prav tako prosim, da razmislite tudi o tem, da bi podprli enostarševske družine, kajti ravno v tem kriznem obdobju ženske, ki predstavljajo več kot 90 odstotkov enostarševskih družin, so še toliko bolj izpostavljene tveganju, da jih delodajalci odpustijo. Zahvaljujem se vam za sodelovanje. Upam, da bomo našli čim boljše formulacije, tako da bi lahko na tak način čim bolje prispevali k eh, evropskemu trgu dela v naslednjih sedih letih. Hvala lepa poročevalcu. Naj ponovim tisto, kar sem že povedala na preteklih sestankih, namreč gre za združitev različnih smernic. Če se nekatere smernice združijo, potem to pomeni, da je treba posebej spostaviti kohezijsko politiko. Ko govorimo o kohezijski politiki, pa gre predvsem za stvari, ki niso povezane s temi glavnimi smernicami. Tu je tukaj problem. če bi imeli kohezijsko smernico, potem bi morali to imenovati smernica za boljše urejanje ozemlji. To je problem. Smernica ni namreč orodje kot tako za um, uporabljanje orodi skupnosti. To je nekakšna smernica za države članice, tako da bi države članice same ustrezno izvajale svoje nacionalne proračune. In pri nacionalnih proračunih ne gre za porazdelitev kohezijskih sredstev, zato mislim, da je tukaj prišlo do protislova. Vem, kaj želi mm, doseči proračevalec. Seveda, smernice so povezane s EU 2020 in v EU 2020 gre predvsem za konkurenčnost eh, med različnimi območji EU. To je zelo pomembno. In ko bomo govorili o reviziji strukturnih skladov, je ta izboljšava kohezijske politike zelo pomembna stvar. Ja, ampak področje uporabe tega elementa v zaposlitvenih smernicah pa je že nekaj, kar težko razumem. Ne vem, kako bi lahko zastavili smernice za področje zaposlovanja, tako da bi od držav članic zahtevali, da nekaj storijo. Tukaj se mi zdi, da je prišlo do protislova in ne vem točno, zakaj gre. Pa še nekaj. Včeraj smo govorili o sporočilu. govorili smo o tem, kaj tukaj menijo vladni predstavniki za te zadeve. No, videli bomo, kako bo s tem, ko bomo sprejeli dokončne smernice in pa s kom se bo potrebno pogajati pred sprejetjem poročila gospoda Urija. Zdelo se mi je, da so nekateri pripravljeni za to, da podprejo nekatere cilje, ki jih je naš pračevalec predstavil kot zelo pomembne cilje. Namreč gre naprimer za to, da bi 90 odstotkov mladih bilo bodi si zaposlenih ali pa v procesu usposabljanja. Tukaj se želimo v imenu Evropskega parlamenta čim bolje izpogajati tudi s svetom. Želimo, da se naši predlogi v čim večji meri spremejo. Ko boste pripravili kompromisne predloge, prosim, da to poštevate. Ko se bomo pogajali s svetom, je nujno, da natančno pokažemo, kaj je za nas pomembno, kaj je koristno, kaj je izvedljivo, kje lahko sprejmo odločno stališče Evropskega parlamenta, zato da bi dosegli tisto, kar želimo, da dosežemo dogovor s svetom, tako to ne bo ravno enostavno. Ne glede na to, kaj bo menilo predsedstvo, menim, da bodo pogajanja v svetu precej težavna. V pismu nam pravijo, formalno bodo stvari sprejete šele potem, ko bo Evropski parlament sprejel svojo odločitev, ampak obene pa seveda vemo, da stvari vendarle gredo naprej, ne da bi posebej čakali na mene parlamenta. Prosim, da naš poročevalec predlaga nekaj stvari, pri katerih bomo izrazili naše odločno stališče v pogajanjih svetom. Gospod poročevalec, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica. Rad bi se zahvalil kolegom in kolegicam za vse pripombe. Pravno vidim, da bomo, mislim, da uspeli doseči kompromis. Pa vendarle imam nekaj pripomb, govorimo o tem, kako meriti stopno revščine. Potem, ko smo dobili predlog komisije, bo sveda svet želel ugotoviti, kako meriti stopnjo revščine v državah. To bo treba poštivati in ugotoviti moramo, kako to pročiti. Ko bodo države članice dosegle dogovor o tem, se moramo vprašati, kako bi njihov dogovor vključil v naše delo gospa Cornelison. Seveda podpiram zelena delovna mesta. V strategiji EU 2020 bi morali to ustrezno umestiti. Če govorimo o smernicam v nasprotju s nekaterimi drugimi točkami, potem je treba reči, da mora biti smernice take, da jih bodo ljudje lahko razumeli, da jih bodo čim lažje uveljavljali. Uh, Ne želimo imeti besedila, ki ga bo težko razumeti. V predlogih sprememb imamo različne zamisli, na katere se je potrebno še posebej osredotočiti, ko bomo natančno videli, kakšni so konkretni pojmi in koncepti, potem bomo lažje dodelali in izpirili besedilo. Nasplošno pa mislim, da imamo kar nekaj podobnih stališč. Govorili smo o MSP-jih in pa zelenojih delovnih mestih. V redu. Tukaj imam predlog spembe 144. Tudi tukaj je zelo um, dober predlog. To je na mojem pozitivnem seznamu in mislim, da bomo tukaj lahko dosegli dober kompromis. Andros. Uh, podpiram to, da se samo zaposlovanje vključi. Ne vem pa, kaj pomeni kolektivno samo zaposlovanje. Kaj to pomeni? Ali to pomeni, da se ljudi prisilijo to? Ali to pomeni, da mora to storiti pod prisilo? Ti ljudje naj bi bili delavci, naj bi jih pa napeljali na to, da izpadajo, kot da so samo zaposleni. To bo treba pojasniti. Če pa govorimo o tem, da ne bi se samo zaposleni nekako združili, to je že nekoliko drugače. Ampak tega izraza kolektivno samo zaposlovanje ne razumem čisto dobro. Mislim pa, da bi to vendar lahko razčistili. Oblike sodelovanja. Zadruge. V redu, to bi lahko red, bilo v redu. Potem prožna varnost, flex security. Tudi to smo si pogledali. Potem pa še dobro delo. Tega ne razumem čisto dobro. Poslušal sem gospoda Hendla, s tem se seveda lahko strinjam. Ampak, da bi zapisali dobro delo, ne vem, morda bi lahko predlagali drugačno besedilo. Sicer ne nasprotujem tej zamisli ali pojmu kot takemu, ampak samo v beseditvi potem pa tudi tisto, kar je povedala predsednica v zvezi s kohezijsko politiko, to pa je že bolj um, velik problem. Res je, to je predvsej obsežen izziv. To se mi zdi nekoliko nevarno, ko govorimo o strategiji 2020. Eh, govorimo tudi o smernicah. Nismo pa govorili o finančni perspektivi. Zato Ne vemo, kako bomo financirali te zelo velikopotezne cilje. Kohezijska politika bo morala biti tukaj bolj jasno opredeljena, morda drugače opredeljena. Potem pa ponovno pridemo na vprašanje tega, kakšne instrumente imamo na voljo in v katero smer želimo iti. Želimo vključujoče in trajnostno zaposlovanje, to je zelo pomembno. Kot koncept. Če govorimo o koheziji, potem lahko govorimo tudi o gospodarskih smernicah s tem v zvezi. Če pa želimo približati naša stališča tudi v pogajanjih svetom, potem pa mislim, da bi lahko ta koncept vključili nekje druge v besedilo, lahko bi govorili o drugačnih, različnih oblikah eh, za izobraževanja, temu konceptu sicer ne nasprotujem, ampak je pa treba natančno vedeti, pri čem smo. Mislim, da je to naša glavna prednostna naloga. Če pogledamo to z vidika zaposlitvene politike, potem je potrebno ugotoviti, kakšne so razmere v prikrajšanih, manj razvitih območjih. Tudi Tam je treba upoštevati kohezijsko politiko. Mislim pa, da, da ne bi smeli umetno lepše predstavljati stvari, kot v resnici so. Treba je ustvariti dejanska delovna mesta. Kot rečeno, to idejo lahko nekaj vključimo, ampak eh, tukaj bi morali stvari še precej dodelati. Nočem reči, da bi se morali prenagliti in to tako vključiti. Ne, želim reči le to, da bi tukaj morda lahko dosegli nekakšen kompromis. Še, veda, še vedno želim delati na tem besedilu v naslednjih tednih. Predlagal bom več časovnih rokov kolegom, naprimer za naslednji teden videli bomo, kdaj se lahko sestanemo, morda v manjših skupinah. Sem pa seveda odprt in pa fleksibilen, želim eh, storiti korak naprej. Naslednji teden se želimo sredotočiti na to, da bi tukaj dosegli čim prejšnji zaključek. Namreč treba poštevati še to, da je treba te dokumente prevesti. Prav tako morajo politične skupine same razpravljati o kompromisnih predlogih sprememb. Treba je čim prej pripraviti končne formulacije in upam, da bomo na koncu dobili podporo, ki jo potrebujemo za to, da bodo ti kompromisni predloge tudi sprejeti. Naslednji teden se moramo sretočiti na to, da bomo dosegli te kompromise in jih tudi ustrezno formulirali. Hvala. Hvala lepa, gospod poročevalec. Časovnica. na našem zasedanju 13. in 14. julija bomo glasovali. Mislim pa, da moramo še ohraniti možnost, da bi vendarle nekoliko drugače organizirali to delo v teh dveh dneh. Predvsem moramo tudi izkoristiti okno priložnosti, ki ga bo odprlo belgijsko predsedstvo, da imamo namreč trialog še pred poletjem. Upam, če se strinjate, da bomo čim bolj optimalno zastavili našo časovnico, ampak kakorkoli že 13. ali pa 14. julija bomo glasovali o tem poročilu. Imeli boste tudi predlog za eh, pročitev kompromisnih predlogov sprememb. Predstavnik OECD-a, ki je želel predstaviti to študijo o razvoj lokalnega zaposlovanja nažalost ni mogel priti. Zato bomo to študijo pročili septembra na drugem sestanku. Naslednje srečanje našega odbora bo 13. in 14. julija. To je vse. Lep dan.